Dobrodošlico in v skladu z tretjim členom drugega odstavka pravilnika ima pravico, da so deluje na sestankih eh, in če Eh, mora pa seveda predtem eh, pisno izjaviti, da nima nobene funkcije, ki ne bi bila, spremeli, spre, ki ne bi bila kompatibilna z vlogo poslanca Evropskega parlamenta. Preden bom prebral naslednja sporočila, bi hotel opozoriti na dve stvari, dame in gospodje, za katere vas prosim, da jih pazljivo poslušate. Mi smo priča brutalnega napada na šolo v Italiji. Šola se imenuje po movilju Falconeju, sodnik Falcone je bil sam žrtev atentata. Na tej šoli so dve deklici, postali prav tako žrtvi eh, napada, ki ga zaenkrat še niso eh, razrešili. Melisa je bila ubita, druga deklica Veronika pa se v teh urah bori za življenje. Eh, številne druge maj, mlade deklice, ki so bile poškodovane, žrtve bombnega napada, zaenkrat še niso znane podrobnosti, ni znano ozadje. Kar pa vem, dame in gospodje, pa je to, da skoraj na vsaki seji v zadnjih mesecih sem v težkem položaju, da moram poročati o ubijanju otrok in mladine. Dolgo časa je veljalo nepisano pravilo, nepisano pravilo za gnusne zločince, namreč, da se je treba izogibati ubijanju otrok, da mladine in otrok naj ne bi ubijali. To je bila rdeča črta, ki so jih je večina držala. Zdaj pa ugotavljamo, spoštovane dame in gospodje, da se ta rdeča linija prekorača. Iz fanatizma, iz medenosti, iz ideološke, verske ali verskih ali tudi kriminalnih razlogov se ubija otroke, mladino in njihovo smrt jemljajo enostavno na znanje. Jaz mislim, da takšne ljudi lahko samo zaničujemo, ki jih enostavno ne moremo akceptirati, ljudi, ki delajo takšne stvari. Zato smo z našimi mislimi pri družinah, prijateljih in prijateljicah ubite deklice Melise in držimo pesti Veroniki, ki se bori za življenje. Z mislimi smo pri učencih, pri profesorjih, pri starših, profesorjih na šoli, ki gre skozi tako grenke dneve. Dovolite mi, da rečem, da tragični dogodki v Emili Romani v zad... so naleteli na veliko ogorčenje. Zadeve, ki se dogajajo Emilija Romanja, je zelo prizadeta. Kraj Venande Emilija še posebej, sedem ljudi je po zadnjih statistikah izgubilo življenje, dosti jih je težko poškodovanih, eh, številni so ostali brez strehe nad glavo. Tudi njim izrekamo našo solidarnost in hotel bi reči tudi nekaj italijanskemu narodu. Kdor je videl te slike, solidarnost tako v Emiliji Romani, kot tudi eh, solidarnost z drugimi prizadetimi, eh, je italijanski narod pokazal veliko solidarnosti in zato bi hotel se italijanom zahvaliti in dati izredno preznanje za njihovo nacionalno eh, solidarnost v teh težkih urah. hvala za vašo pozornost. Sedaj pa bi nadaljeval s sporočili. Hotel bi vam sporočiti, da sem pisal svetu in komisiji ter jih seznanil s stališčem parlamenta v zvezi z imenovanjem sedmih članov v eh, odbor za eh, zdravo hrano. Tu gre za 25. člen uredbe številka 178-2002 in to bomo tudi objavili. Iz skupine GUE sem dobil predlog, da imenujemo Helmuta Šulca na mesto Mikaela.